komisije in tudi v imenu visoke predstavnice. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena. Ob, eh, za zaključek razprave sem dobil šest predlogov resolucij. Predlog B7 655 skozi 2007 zelenih, predlog skupine socialistov in demokratov, predlog skupine GUE, potem predlog skupi, eh, Evropske ljudske stranke in predlog skupine ALDE ter tudi predlog skupine ECR. Razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o mednarodni trgovini. Gre za poročilo gospe Saifi o človekovih pravicah, socialnih in ekonomskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih A7312 skozi 2010. Potem je to poročilo gospoda Žadoja o mednarodni trgovinski politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb A7310 skozi 2010. In poročilo gospoda Dezira o družbeni odgovornosti gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih A317 skozi 2010. Skupno razpravo bodo začeli poročevalci. Najprej dajem besedo kolegici Saifi za štiri minute. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kolegice in kolegi. Tema tega poročila je sporna v mednarodni skupnosti. Države v razvoju so prepričane, da razvite države klauzule o človekovih pravicah izkoriščajo za to, da uvajajo prikrite oblike protekcionizma. Razvite države pa seveda obsojajo ekološki, okoljski in socialni dumping. Upam, da sem bila tukaj konstruktivna pri tem, ko smo vzpostavljali socialne in okoljske standarde. Preučili smo tudi, kako lahko ti vidiki dopolnjujejo drug, drugega v okviru enotnih pravil. Evropska unija mora res pritisniti na področju trgovinskih sporozumov, kar zadeva doseganje sprememb. Sledili smo besedilom ustanovnih očetov. V okviru tega mora Evropska unija prispevati k prosti, pošteni trgovini in k zaščiti človekovih pravic. Ukrepi Evropske unije morajo prav tako ob enem delati na večstranski, dvostranski in enostranski osnovi. Evropska unija bi morala spodbujati mednarodne organizacije, kot je naprimer STO, da še bolj upoštevajo okoljske in socialne standarde. Mednarodne organizacije bi morale prav tako ukrepiti medsebojno sodelovanje. Zato predlagam predvsem to, da mednarodna organizacija za delo izkoristi svoj status opazovalke v svetovni trgovinski organizaciji. Dostop do blaga in zelenih tehnologij mora biti prednostna naloga. Tako bi lahko oblikovali nove politike za poslovanje, ustvarili pa bi tudi možnosti za rast v evropskih državah, ki morajo na tem področju izpolnjevati zelo visoke standarde. Razmislili bi lahko tudi o vzpostavitvi nove svetovne okoljske organizacije. To bi bil forum za reševanje sporov, kar zadeva okoljski dumping. V zvezi z dvostranskim delovanjem mislim, da bi Evropska unija morala biti vzor. Pred nami je nova generacija prostotrgovinskih sporozumov. Vesela sem, da vključujejo tudi klauzule o človekovih pravicah, Želela pa bi si, da se to razširi tudi na poglavje o trajnostnem razvoju. Evropska unija se pogaja o tovrstnih sporazumih in morali bi vključevati nekatere ekološke in socialne standarde, ki jih morajo spoštovati vsi naši pan, partnerji. Ti standardi bi lahko bili upeljani na podlagi posameznih konvencij iz primera do primer, glede na to, kakšne so okoliščine v posameznih državah. Ta sprožen in postopen pristop bi pomenil, da bomo mnogo poš bolj pošteni do naših trgovinskih partnerjev in to bi bila bolj poštena igra na sploh. Spremljati moramo izvajanje dvostranskih sporazumov, zato predlagam, da izvajamo presoje učinka pred, med in po pogajanjih. Te ocene ne bi smele preučevati samo trajnostnega razvoja, ampak vključevati tudi vidike človekovih pravic. Prepričana sem, da se bodo stvari hitro spremenile v zvezi z večstranskimi sporozumi, kajti sistem GSP bomo kmalo reformirali. Kakor veste, GSP vključuje obveznost ratifikacije okrog 30 konvencij na področju človekovih pravic dela in socialne odgovornosti. V veliki meri se je to že zgodilo in to je zelo dobro, žal pa se v celoti ne izvaja v praksi, zato se moramo resnično posvetiti temu. Komisija mora sprožiti preiskave in ukiniti preference, če se te konvencije ne izvaja v celoti. In ne nazadnje, nekatere te ukrepe bi lahko izvedli takoj, vendar pristopa ljudi ni mogoče spremeniti čez noč, zato mora Evropska unija trd delati na tem na vseh ravneh, zato da zagotovimo bolj poštene sporazume o trgovini. Hvala. Najlepša hvala. Za štiri minute in pol je naslednji kolega Žado. Hvala lepa, gospod predsedujoči komisar, kolegice in kolegi. Pozdravljeni. Evropska unija poskuša ponovno predeliti svojo trgovinsko politiko po sprejemu Lizbonske pogodbe in to vključuje tudi industrijsko politiko, vidimo lahko, da imamo tri poročila, ki zadeva enako sfero politične in javne razprave o trgovini. Kako lahko trgovino izrazimo z socialnim, okoljskim vidikom ali z vidika človekovih pravic. To je dobrodošlo. Ne na zadnje smo v kontinuiranem stanju schizofrenije. V javnih razpravah vidimo, da se družbe selijo spodkopavajo človekove pravice in tudi človeško dostojanstvo. Po drugi strani pa se pogajamo o prostotrgovinskih sporozumih, pogajamo se v okviru Svetovne trgovinske organizacije. To je cel nabor ukrepov, ki, daleč, ki so daleč od tega, kaj, kar od nas pričakuje javnost. Kako lahko javnosti razložimo, da nogometna žoga, ki se znajde na evropskem trgu, in ki je bila proizvedena v skladu z okoljskimi standardi in nogometna žoga, ki so jo izdelali otroci v državi, kjer so sindikati prepovedani, da je to enako. Tega javnosti ne moremo razložiti. Zato je danes naša odgovornost, da poskrbimo, da bodo okoljska in socialna vprašanja postala del trgovine. V zvezi z trgovino želim povedati to. V Evropi obstajajo nekatere države, ki veliko uvažajo. Zaradi tega tako nadomeščajo svoje izpuste. Veliko izpustov se ne proizvaja v Evropski uniji, ampak se to nadomesti z uvozom. To moramo prav tako vključiti v svoje sporozume. Kako bomo lahko ljudem to razložili? Kako lahko imamo prostotrgovinski sporozum, ki vodi v krčenje gozdov, na primer? Kako bomo dosegli sporozum v Cancunu, zato da bomo kompenzirali nekrčenje gozdov? Povezati moramo ta raznovrstna vprašanja. Sem avtor poročila, zato se želim zahvaliti tudi poročevalcem v senci iz različnih političnih skupin. Poskušali smo biti kar se da konstruktivni. Upam, da se bo to odražalo tudi v glasovanju jutri. Pri, poskusili pa smo pripraviti uravnoteženo sliko. Nismo si želeli imeti črno-bele razprave na to temo. ne želimo si, da bi nasprotovali drug drugemu. Vsaki znova smo poskušali pojasniti, da obstajajo določeni sektori, ki so ogroženi in kakšno bi lahko bila orodja za to, da jih zaščitimo. Enako velja za STO in proti dampinške ukrepe. Poskušali smo zagotoviti predloge, ki bi jih lahko sprejele vse skupine kar zadeva naše ambicije in mandat komisije ter tudi institucije EU, lahko povem, da se nadejem dobrih rezultatov. Upam, da se bo to odrazilo tudi jutri v glasovanju oziroma na glasovanju. Delali smo v sodelovalnem duhu in še enkrat se zahvaljujem vsem kolegom za delo. Hvala. Najlepša hvala monsieur le président euh, monsieur le commissaire chers collègues je voudrais moi aussi Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Tudi sam se želim najprej zahvaliti kolegicam in kolegom v odboru za mednarodno trgovino, še posebej poročevalcem vsem iz različnih političnih skupin. Hvala lepa za to, da ste mi pomagali pri pripravi tega poročila, ki je tretje poročilo o tej temi. Pripravil sem niz predlogov, ki so inovativni in specifični, naprimer okrepljena družbena odgovornost podjetij v politiki EU. Po gospodarski krizi je bila gospodarska in socialna kriza zelo velika, tudi razprava med državljani je potekala politična, pričakovanja so bila velika, veliko smo se morali naučiti iz tega. Jasno je, da mora naša trgovinska politika pomagati, usmerjati globalizacijo, izpolnjevati pa moramo tudi okoljske in socialne cilje. S tem je povezano delovanje držav in gospodarstv, ampak ključni gospodarski operaterji družbe z drugimi besedami, še posebej multinacionalke. Multinacionalke so ključne pri mednarodni trgovini. Oni so imeli zelo veliko dobička od odpiranja trgov, imajo dostopa do več potrošnikov, ampak ob enem so lahko okrepili svoje dobavne verige in dosegli več potrošnikov, lahko so se selili v države z nižjimi proizvodnimi stroški in nižjimi okoljskimi standardi. Globalizacija je povzročila veliko konkurenco na področju družb, ki želijo privlad, privl, pritegniti tuje naložbe. Zaradi tega se pojavljajo izkrivljanja, kot so nepošteni pogoji dela, škodovanje okolju in tako naprej. V Indiji je bila nesreča kemijske tovarne, kjer je bilo žrtev na milijone. Družba sploh ni bila kaznovana, naprimer. Vemo, kar, kaj se dogaja v Afriki z črpanjem nafte, uničujejo okolje, delavci so v bistvu sužni, delajo tudi otroci. V osrednji Ameriki ubijajo sindikaliste, primerov je neskončno. Pogosto so to družbe, ki imajo svoj sedež v industrializiranih državah. To vključuje tudi evropske družbe. Pred nekaj leti se je sprožila razprava. Ali lahko nekoliko počasnite, tolmači vam ne morejo slediti? Hvala lepa. Bom poskušal nekoliko počasneje, ampak morda bi lahko ustavili tudi čas. Zaradi tega se je pojavila razprava, ki smo jo imeli tudi v parlamentu. Sprožili smo oziroma sprejeli smo več resolucij o družbeni odgovornosti gospodarskih družb. Napredek na tem področju pomeni, da smo vključili tudi okoljske standarde v trgovinske sporazume. To je zelo pomembno, kaj te trgovinski sporazumi vključujejo obvezujoča pravila za države, medtem ko družbena odgovornost gospodarskih družb vključuje prostovoljne zaveze za podjetja. Vseeno je to zelo povezano, kaj ti okoljski standardi in družbena odgovornost so povezani. Vsi si želimo trajnostni razvoj predlagamo, da družbeno odgovornost gospodarskih družb vključimo v prostotrgovinske sporazume. To bi lahko bilo vključeno naprimer v poglavje o trajnostnem razvoju. Prostotrgovinski sporazumi so pomembni, vseeno pa si želimo jasne in preveljive zaveze strani podjetij. Prav tako si želimo, da bi Evropa in njene partnerji oboje prevzeli določene zaveze. Cilje bi lahko določili skupaj in jih tudi preverjali. Preučiti moramo tudi, kaj pravijo civilna družba in sindikati. Vsako leto oziroma redno bi lahko preučevali stanje, lahko bi preučili tudi bilančne vsote, družbe pa bi lahko ukrepali celo preventivno. Kar zadeva pomankljivosti na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb, kjer se kršijo okoljske socialne pravice, moramo imeti določene mehanizme. Um, um Prosim vas za nekoliko obzirnosti. Določene stvari preprosto niso sprejemljive. Štiri minute ste imeli časa, zdaj ste že pri štirih minutah in pol, kljub moji pre prekinitvi. Takoj boste na vrsti, kolega, poskušam biti čim bolj pravičen. Uh, Vmes ste sami rekli, da gledate tudi na uro. Če želimo, da so razprave bolj živahne, to ne pomeni nujno, da bere govorimo. Eh, beremo govore še hitreje. Ne mislite samo na eh, svoje volilce in na svoje eh, francosko govoreče kolege, ampak eh, pomislite tudi na druge in na tolmače, ki eh, morajo prevajati eh, vaš govor, zato da lahko poslušajo tudi drugi evropejci in tega ne morejo, če govor tako hitro berete. Zato lepo prosim, eh, da se vsi držite svojega časa za govor, da ne oduzimate časa za govor drugim kolegom, kajti na konec bo šlo to na račun postopka CatchDI. Postopkovna zadeva? Gospod predsedujoči, že drugič sedimo v tej dvorani in vidim, da predsedujoči prekinja enega odgovornikov. In sicer na podlagi tega, da prehitro govorijo. Ne vem, kako pogosto govorite vi, ampak razumeti morate, da zaradi te prekinitve uničite govor. ne morem se popolnoma ne strinjati s tem, kar je povedal gospod Dezir, ampak tolmači so plačani za to, če ne zmorejo, je to njihov problem. Ne sme predsedojoči prekiniti tako, kot ste pravkar vi. Kolege, Kolega, to je moja naloga. Če bi tekaču na 100 metrov eh, plačali milijon evrov za to, da eh, preteče to razdaljo v desetih sekundah. Tudi če mu date 5 milijonov evrov, tega ne bo zmogel v petih sekundah. In zavezan sem k temu, da prekinim govornika, če govori prehitro. In 13 eh, let sem v tem parlamentu in zelo dobro vem, da tolmači, kadar ne zmorejo. E, tukaj imam lučko, kjer piše slow down, torej upočasnite in če tolmači e, dovolj dolgo pritiskajo na to tipko, potem prej ali slej pride tudi trenutek, ko e, tolmači preprosto nehajo delati in če ena kabina ne zmore, potem tudi ostale kabine ne zmorejo. Gospa Pervez, Dovolim si tisto, kar si tudi vi dovolite v svojem odboru, da torej, če gre za postopkovno zadevo, stvari razčistim. Pravzaprav gre povsem za isto stvar. Ja, Zdaj dajem besedo komisarju de Guhtu. You, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj vas pomirim, če bi jaz tekel na 100 metrov, bi za to porabil vsaj 15 sekund. Zato ste lahko mirni. Najprej se želim zahvaliti poročevalcem in odboru INTA za ta poročila. Opozarja na zelo pomembne vidike prispevka Evropske unije pri tem, da bi dosegli ključne cilje javne politike spoštovanja človekovih pravic, prizadevanje za gospodarsko bogatstvo in socialno pravičnost, doseganje trajnostne rasti in spoštovanje okolja ter še posebej podnebja. Prav gotovo veste, da imam na voljo zelo malo časa, zato se ne morem spuščati v podrobnost vsakega. Vseeno pa želim podati nekaj splošnih premislekov. Ti poročila imajo veliko skupnih točk vsa, vsa poročila zadevajo politično koherentnost in to, da je treba trgovinsko politiko izvajati v okviru splošnih ciljev Evropske unije, še posebej kar zadeva gospodarsko, socialno in okoljsko razsežnost. Strinjam se s tem, da v celoti izkoristimo vse instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da izpolnimo te cilje. Ob enem je treba podariti tudi, da morajo učinkoviti ukrepi temeljiti na instrumentih, ki so najbolj primerni za to, da se rešijo posamezna vprašanja. Trgovinska politika se mi zdi eden od ključnih dejavnikov za to, da ohranimo evropski socialni model, prednote in načela. Zavedam se, da obstajajo v tem vidiku zelo visoka pričakovanja. Vseeno moramo upoštevati, da vseh problemov nojno ne bomo mogli rešiti s trgovinsko politiko. Druge politike lahko ponujajo morda boljše možnosti za učinkovite rešitve. Zavedati se moramo tudi, da je uravnoteženje različnih interesov vedno v srcu političnih odločitev, zato se bomo vedno morali odločati na podlagi težkih odločitev. Izzivi so veliki, ko razmišljamo o avtonomnih instrumentih, kot je GSP, dvostranski sporazumi ali večstranski sporazumi poročilo gospe Saifi o človekovih pravicah, socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih, opozarjajo na to, da vsaka od teh razsežnosti omogoča različne možnosti. Mednarodno sodelovanje lahko sproži bolj učinkovite ukrepe, po drugi strani pa sta za ples potrebna dva, zato moramo upoštevati tisto, kar je sprejemljivo za naše partnerje in po kakšni ceni, še posebej kar zadeva večstranska okolja. Tam je doseganje konsenza lahko zelo zahtevno. Evropska unija si prizadeva za to, da bi izboljšala mednarodno upravljanje, vključno z povečanjem sodelovanjem in koherentnimi ukrepi na mednarodnih forumih ILO, STO, konvencija o podnebju in tako naprej. Tri poročila opisujejo več možnih poti v teh vidikih. Pragmatični moramo ostati. Sposobni moramo biti ločevati med praktičnimi ukrepi, ki bi lahko bili uspešni na kratek rok in tistimi ukrepi, ki bi lahko bili uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev. Vseeno moramo razmišljati naprej in imeti velike načrte, po drugi strani pa ima komisija in drugi organi takšen mandat, da je treba dosegati rezultate. To velja tudi za naše dvostranske sporazume. Določitve v prostotrgovinskih sporazumih niso za, tam zato, da postanejo besede o dobrih namenih. Ne, to mora biti nekaj, kar lahko izvedemo. Gospod Žado, podnebne spremembe. Upozoriti želim na to, da moramo zagotoviti, da so vse možnosti sposobne zagotoviti preprečevanje selitev, selitve virov CO2 in podobnih ukrepov. Pojavlja se več vprašanj, kako lahko merimo, kako spremljamo in tako naprej. Resnica je, da moramo biti previdni. Ocenjevati moramo vse vidike in vsa vprašanja, preden sprememo sklepe. Evropska unija mora prav gotovo vključevati in upoštevati vse možne rešitve kar zadeva poročilo gospoda Desirja o družbeni odgovornosti gospodarskih družb. Pobude komisije morajo biti namenjene podpori, ne pa regulaciji ukrepov na tem področju. Zelo tanka črta je med temi vidiki. To je črta, ki jo je poročevalec zelo dobro preučil, ampak ob tem je treba upoštevati več političnih in praktičnih vidikov. Družbena odgovornost gospodarskih družb držav ne more oprostiti izvajanja njihovih zakonov. Prav tako, kakor državni organi niso tam zato, da izvajajo družbeno oziroma podjetniško politiko. Vse mora potekati v skladu s smernicami OECD za multinacionalna podjetja, ki jih bomo sprejeli leta 2011. To je en primer, kako lahko korisno delo izvajamo in kjer smo aktivno vključeni. Poročila, o katerih govorimo danes, vključujejo specifične smernice, kako bi lahko povečali področje uporabe, zagotovili večjo konsistentnost in tudi preglednost, kar zadeva socialne in okoljske določbe v prostotrgovinskih sporazumih, vključno z določbami o družbeni odgovornosti gospodarskih družb ter podnebnih spremembah. Ne glede na to vam lahko zagotovim, da bo komisija še naprej razmišljala o teh vidikih poleg tega, kar sem že povedal, morate pričakovati nekaj pridržkov v zvezi z določenimi točkami in seveda strinjanje pri nekaterih drugih. Pri pregledu GSP-ja naslednje leto bomo lahko še bolj poglobljeno razpravljali o tem, vključno v okviru vidika zakonodajnega postopka s soglasjem. Evropska unija je pripravljena preučiti skupaj z Evropskim parlamentom ustrezne in delujoče načine za to, da bodo trgovinske politike dejansko odražale socialne pomisleke. Načela morajo biti previdno politično odločanje na podlagi ciljev in seveda tudi realističnih pričakovanj. Hvala. Najlepša hvala, komisar de Gucht. Sedaj pa sledijo govorniki v imenu odborov. Najprej kolega Martin v imenu odbora za zunanje zadeve. Najlepša hvala, predsedujoči. Če bo evropska trgovinska uh, politika namenjena samo doseganju uh, maksimalnega dobička uh, ali pa bi morda morala dosegati še kaj drugega, ustrezen socialni model zaščito človekovih pravic in temeljnih demokratičnih vrednot. Vsi trije poročevalci so potrdili, da bi morala spoštovati naša politika tudi drugo, podobno pa je povedal tudi komisar. Uh, v naših ukrepih mislimo na človekove pravice, okoljske standarde, delovne standarde in to uvrščamo v naše sporazume. Vprašanje pa je, ali to počnemo na tak način, da dosegamo tudi ustrezno izvajanje in nadzorovanje teh standardov. Uh, Odbor AFET ima resne dvome glede naše učinkovitosti doslej. V prihodnjih sporazumih bi želeli zagotoviti, da preden pride do sklenitve sporazuma, morajo biti sporazumi podvrženi presuji vplivo, zato da bomo zagotovili, da sporazum ne bo prinesel samo uh, gospodarskih učinkov, ampak tudi dobiček na področju človekovih pravic. Uh, Sistem za ustavitev eh, sporazuma zaradi kršitev človekovih pravic mora biti bolj pregleden in bolj dostopen. In kolikor vem, je komisija začela ukrepati v tej smeri, kar zadeva sporazum s Korejo. Kar pa zadeva GSP, eh, uporabniki morajo biti deležni bolj jasnih meril za to, da bomo zagotovili, da bo spoštovanje okoljskih, socialnih in delovnih standardov ostalo na visoki ravni. Gospod Saifi, gospod Dezir in gospod Žado so jasno povedali, da. Politika ne sme biti cilj uh, sama po sebi, ampak mora biti del naše širše strategije za bolj čist in bolj pravičen planet. Hvala. Najlepša hvala, kolega Martin. V imenu odbora za razvoj imamo dva govornika, najprej kolega Kacmarek za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Zelo me veseli, da je tako komisar de Gucht kot tudi poročevalci eh, pokazal, da če želimo uresničiti širše razumljene socialne in okoljske standarde, moramo uskladiti naše norme. To je pomembno ne samo za mednarodno trgovino, ampak tudi za razvojno sodelovanje in za uresničevanje vrednot, ki so po našem mnenju temeljnega pomena. Moj odbor je uložil nekaj komentarjev k poročilu gospe Saifi. V teh smo želeli doseči, da bi nespoštovanje standardov človekovih pravic eh, pri nekaterih podjetjih prišlo na dan. Eh, ravno tako pa je potrebno poštevati tudi določene standarde organizacije za delo. Najlepša hvala, sledi kolegica Gres za eno minuto. Najlepša hvala. Če mi dovolite, bi v imenu odbora za razvoj izpostavila nekaj idej in kar zdeva podnebne spremembe so najbolj ranljivi avtohtoni prebivalci, tisti, ki so najbolj prizadeti in njihova uh, vključenost pri oblikovanju trgovinskih politik je ključna. Uh, Ravno tako naj povem, da bi morala biti evropska politika na področju trgovine dosledna z bojem proti podnebnim spremembam in bojem proti revščini. Pozivamo torej vse sile, ki eh, delujejo v STO, eh, kar zadeva revizijo mehanizma čistega razvoja, kar zadeva boj proti piratstvu. 20 odstotkov emisij povzroča transport in to moramo upoštevati sploh, kar zadeva kmetijstvo, zato da bomo istočasno lahko uh, proizvajali oziroma odpirali delovna mesta tukaj in v državah v razvoju in tudi zmanjšali svoje emisije. Najlepša hvala. V uh, imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, gospa Beres. Gospod predsedajoči, gospod komisar, v imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve bi želela spregovoriti o poročilu Dezir. V našem odboru in tudi sicer je bilo najbolj sporno oziroma najbolj obravnavano vprašanje to, kaj je pravzaprav bistvo družbene odgovornosti podjetij. Je to je ta odgovornost sama sebi na men ali gre tukaj za zakonodajo, ki naj bi veljala za podjetja. Te razprave nismo uspeli privesti do konca. In o tem je potrebno razmišljati tudi v povezavi z vodenjem podjetij in obe razpravi voditi skupaj. V našem odboru mislimo, da je družbena odgovornost podjetij ključna, eh, če se želimo tudi v trgovinskih sporazumih Eh, boriti proti izogibanju davkov in neostreznim delovnim pogojem. Eh, tukaj je potrebno vključiti vse bistvene akterje. To velja za sindikate, delovne svete, vse te akterje je potrebno mobilizirati, kajti vsi ti lahko bistveno prispevajo. Uh, ravno tako mislimo, da je za popolno izkoriščanje teh inštrumentov eh, potrebno okrepiti vlogo sveta za človekove pravice. Družbena odgovornost podjetij je del konkurenčnosti in potrebno je obravnavati tudi to povezavo če nam bo uspelo doseči konsens, če bomo uh, uspeli uveljaviti standarde, kar zadeva družbeno odgovornost podjetij, Uh, morajo iz tega izhajati tudi standardi, kar zdiva pogoje dela. Uh, mislimo, da je potrebno vse to vključiti tudi v trgovinske sporazume. Najlepša hvala. Hvala, kolegica Beres. Naslednji za dve minuti in tudi v imenu odbora za zaposlovanje socialne zadeve, kolega Havet. Kot pročevalec parlamenta o družbeni odgovornosti podjetij preko treh mandatov zelo pozdravljam uh, pobudo uh, kolega Dezirja, kar zadeva družbeno odgovornost podjetij. Uh, podjetja pogosto pravijo, da poskušajo bolj poenostaviti ta vidik in upam, da bo tudi uh, gospod Deguht upošteval, kar je tukaj slišal v naslednjem sporočilu komisije. Uh, gre za to, kako upoštevati interese Evropske unije na, v globalni razpravi o družbeni odgovornosti podjetij. Zelo podpiram 25. odstavek, da bi prihodni trgovinski sporozumi Evropske unije eh, morali se sklicevati na naše smernice na tem področju. Ravno tako bi morala komisija spostaviti kontaktne točke v zvezi s temi smernicami in upam, da se bo to uresničilo. Kot eh, profesor tudi podpiram podpiram priporočilo, da bi podjetja morala izvesti skrbni pregled na tem področju in da bi eh, vse to vključili tudi v naslednje sklepe sveta. Potrebno je eh, narediti nekaj za to, da vlade ne bodo no, še naprej tako neuspešne na tem področju in to mora upoštevati tudi komisija. Uh, ravno tako podpiram omembo preglednosti v 15. odstavku. Prihajajoča javna razprava o finančnem neraskrivanju pa eh, podpira. Eh, pa ne podpira načela transparentnosti, kar zdiva poročanje podjetij. Hvala. Najlepša hvala. Eh, v tem trenutku nisem prekinil uh, govornika, ampak tisti trenutek, ko je nehal, je kabina dejala, da govornik govori prehitro. Torej, res prosim kolege, da govorijo z normalno hitrostjo. Naslednji je kolega uh, Kaspari, ki je prvi med govorniki v imenu poslanskih skupin. Spoštovani gospod predsedojoči, kolegi in kolegice. Vsem trem poročevalcem bi rad izredno čestitev za poročila. Razprava in pogajanja v zvezi s temi poročili so bila zelo dober primer tega, kako v parlamentu pri tako pomembnih temah najdemo skupno linijo. V svojem prispevku bi se osredotočil na eno vprašanje. Imam namreč vtis, da smo pri teh treh poročilih zelo veliko govorili o tem, kako lahko trgovinska politika prispeva eh, k trem področjem, ki jih obravnavajo tri poročila. Pri kolegu Dezirju je šlo za podjetja, pri kolegici Seifi je šlo za vprašanje človekovih pravic in okoljskih standardov, pri kolegi žaduju, je šlo za podnebne spremembe. In tukaj smo govorili predvsem o tem, kako lahko trgovinska politika prispeva k tem področjih. Ampak eh, potrebno se je vprašati tudi, kaj se dogaja na samih teh političnih področjih. Ali zavezujemo okoljske politike, socialne politike in druga področja, da eh, se naloge na vseh teh področjih dejansko uresničujejo. Eh, vsi se zelo strenjamo glede ciljev, ampak bojim se, da preveč preveč obremenjujemo trgovinsko politiko, kajti pogosto se zgodi, da se ne opravljajo domače naloge na drugih področjih. Naprimer, kar zadeva Copenhagen, okoljskim politikom ni uspelo najti rešitve, podnebnim politikom ni uspelo najti rešitve. In ne moremo eh, vseh teh neuspehov zdaj prevrniti na trgovinsko politiko in uh, upam, da bomo v prihodnjih tednih in mesecih veliko razmišljali v parlamentu o tem, uh, kaj lahko trgovinska politika dejansko prispeva na teh področjih. Eh, zato upam, da v, o, uh, ko bomo govorili o trgovini, ne bomo govorili o vsem drugem in tudi o trgovini. Najlepša hvala, kolega Kaspari. Uh, V imenu skupine SND sledi kolega Arsenis za eno minuto. Gospod predsedujoči, spoštovani komisar De Gucht. Pogosto se govori o tem, kako eh, sprejemati ukrepe eh, za boj proti podnebnim spremembam, ampak podnebne spremembe so tako obsežne, tako eh, vse mogočne, da To pravzaprav sploh ni realistično vprašanje. Eh, Sprijeti moramo norme in jih dejansko uresničevati. Rešitev ravno na tem področju eh, predstavljajo border tax adjustment, torej prilagoditev na mejah pri, izvoz, pri uvozu iz držav, eh, ki ne izvajajo ukrepov, kot jih mi poznamo na boju na področju boja proti podnebnim spremembam. Mislim, da eh, moramo dejansko začeti razmišljati tudi o teh vidikih. In eh, mislim, da bi morala tudi v Belgiji in Franciji sprejeti ustrezno zakonodajo. Najlepša hvala, kolega Arsenis. Za skupino ALDE sledi kolega Kazak za dve minuti in pol. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Комисар. Найлепша хвала, господ председател. Gospod komisar, kolegi in kolegice. Najprej bi se rad zahvalil vsem trem poročevalcem, gospe Saifi, gospodu Žadoju in gospodu Dezirju za odlično upravljeno delo pri njihovih poročilih. Pozdravljam idejo, da klav, zavezujoče da moramo zavezujoče klauzule človekovih pravicah vključiti v mednarodne trgovinske sporazume. Ravno tako pa je potrebno več pozornosti posvečati njihovemu uresničevanju. Bi pa upozoril predvsem na pravice delavcev, pravice ženski in otrok, ko gre za evropske trgovinske partnerice. Eh, GSP in GSP plus sta učinkovita instrumenta pri spodbujanju demokratičnih vrednot v naših partnerskih državah. Bi pa morali tesneje povezati klauzule o človekovih pravicah in GSP. Bolje se moramo koordinirati z STO na eni strani in z UNHCR in ILO na drugi strani. Mednarodna organizacija za delo bi zato, po mojem, morala dobiti uradni status opazovalke v STO. In pa za konec, kot predstavniki evropskih državljanov, moramo eh, biti vse čas obveščeni o poteku dogajanj v STO. E, eh, to je namreč v skladu z novimi pravicami parlamenta po Lizbonski pogodbi. Kar pa zadeva poročilo gospoda Žadoja, seveda moramo spodbujati zeleno trgovino, ampak ponovno moramo biti zelo previdni, ko gre za to, kako prepoznavamo tako imenovane zelene izdelke. Bolj se moramo osredotočiti na spodbujanje obnovljivih okolju prijaznih energetskih virov in na zagotavljanje pravičnih eh, cen v skladu z okoljskimi normami. Glede na to, da v bližnji prihodnosti ni verjetno, da bi prišlo do globalnega okoljskega oziroma eh, podnebnega sporazuma, bi morala Evropska unija na lastno pest omejiti svoje emisije. Biomasa in biogoriva morajo biti vključeni v trajnostni kriterije, kajti njihov vpliv na okolje je bolj mešane narave. Še enkrat se zahvaljujem vsem poročevalcem in upam, da bo da bodo njihova poročila dejansko vplivala na trgovinska pogajanja Evropske unije. Najlepša hvala, kolega Kazak. Naslednji za skupino zelenih je kolega Taylor za dve minuti. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Eh, bil sem eh, poročevalec v senci, tako za poročilo Safi kot eh, Desir. Obe poročili pozdravljamo, zaradi tega, ker sta pomemben korak naprej za to, da bi zagotovili človekove pravice in socialne ter okoljske standarde v naših trgovinskih partnerskih državah. Če neka država želi prodajati na dobrem evropskem trgov, potem jih moramo spodbujati, da, želi, da tudi doma vzpostavijo uh, spodobne standarde. To eh, lahko naredimo tako, da v trgovinske uh, sporozume vključimo pomembne klauzule za to. Gospa Safi, bila ste odlična pročevalka in dobro ste razpravljali o različnih vidikih človekovih pravic, okoljskih standardov in delovnih standardov. Strinjamo se z vašim predlogom, da uh, bi se ustanovilo svetovno okoljsko organizacijo in da bi morali okrepiti status mednarodne organizacije uh, dela. Uh, všeč nam je tudi, da, uh, bi, uh, da bi imeli malce več stabilnosti zagovljene tudi v, v, v prostovoljnih sporazumih. Ne strinjamo pa se, Eh, sporočevalko eh, glede eh, klauzule, glede tega, da bi bila klauzula o človekovih pravicah v sporozumu s Kolumbijo na mestu, zaradi tega, ker je ta pravi posmeh želja Evropskega parlamenta na tem področju. Kar zadeva poročilo Dezir, pa moram povedati, da se lahko samo strinjamo, z njegovim eh, pojmenovanjem in eh, eh, pojmenovanjem mednarodnih gospodarskih družb glede tega, da imajo negativni vpliv na okoljske standarde. Eh, tukaj eh, se izkazuje, da so izrabili liberalizacijo eh, gospodarstva, da so izkoristili poceno delovno silo in obenem ne želijo pravično razdeliti pridobljenega dobička, račun, ki so ga pridobili na račun drugih. Zato bom obe, bomo obe poročili podprli, ko bomo o njih glasovali. Na koncu ne pa ne povem, da je treba še več narediti, kar zadeva um, Eh, odgovornosti na področju eh, socialnega področja in človekovih pravic. To bi morali narediti tako, da bi se zahtevalo eh, obvezne zahteve in ne le prostovoljne klauzule. Najlepša hvala, kolega Taylor. Za skupino ECR je naslednji kolega Vandalen za eno minuto. Kolega Safi heeft een goed rapport geschreven. Zorg voor onze naaste. Gosp Pa Saifi je napisala odlično poročilo v drugih državah, predvsem v državah v razvoju. E, nikdar ne smemo vsega podvreči zgolj trgovinskim interesom. Kristijani in, in druge verske manjšine so pogosto zaradi svoje vere preganjene, zato ima e, tudi Evropska unija tak e, odnos, kar zdaj v trgovino s Pakistanom, kot ga pač ima. E, Morali pa bi v tem primeru izkoristiti tudi trgovinske Eh, sporozume za to, da eh, ustavimo preganjanje manjšin v Pakistanu. Potem so tu še pogajanja z Indijo. Evropa ne sme popustiti pritisku Indije, da bi netrgovinske teme izpustili iz eh, trgovinskega sporozuma. Ne moramo dela otrok ločiti od trgovinskih investicijskih vprašanj. In uh, tukaj upam, da se bomo sklicevali tudi na našo resolucijo iz leta 2007. Najlepša hvala, kolega da Vandalen. Sledi kolega Šolc uh, v imenu skupine GUE. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Eh, z dobrim razlogom obravnavamo vsa tri poročila v skupni razpravi in zahvaljujem se vsem trem poročevalcem. Vsa poročila eh, pravijo, da moramo eh, trgovinsko politiko Evropske unije uvrstiti v širši kontekst. In časi trdih gospodarskih zahtev morajo biti mimo in mislim, da zato ta razprava poteka v pravem trenutku, kajti s predstavljeno trgovinsko strategijo gospoda komisarja lahko izvajamo razpravo, ki vključuje številne konkretne predloge. Eh, podneb, zaščita podnebja, zaščita človek, človekovega državljanstva, človekovih pravic, okolja. Eh, vse to priznavamo vsem ljudem in eh, vendarle smo v preteklosti temu nadredili trgovinske interese. V sodobni trgovinski politiki pa moramo vključiti tudi te plati gospodarska blaginja v smislu eh, indeksa človeškega razvoja in pravna država, vse to je v interesu evropskega gospodarstva. In ravno zato se evropsko gospodarstvo lahko uspešno povezuje z drugimi gospodarstvi. Eh, Kaj ti eh, noben sporozum ni mogoč, če nimamo ustreznih partnerjev. Izpostavil pa bi še nekaj točk, ki so omenjena v poročilih. Eh, sicer pozdravljamo, če podjetja na lastno pobudo uresničujejo svojo družbeno odgovornost, ampak eh, vsak dan eh, veliko ljudi izve, da njihove pravice obstajajo samo na papirju in se sicer posem zanemarjajo. Eh, ko gre za surovine ali marsikatere izdelke, pogosto vidimo podobe eh, otrok, ki delajo v škandaloznih pogojih in trajnostna, nemotena oskrba z surovinami za pridobivanje energije, kot je zapisano v vašem konceptu, gospod komisar, terja, da uh, upoštevamo te vidike, ki so omenjeni v vseh treh poročilih. Najlepša hvala, kolega Šolc. Za skupino EFD sledi za eno minuto kolega Dartmouth. Trade. Gospod predsedujoči, trgovina zagotavlja blaginjo vsem in tukaj dejansko uh, poudarjam vsem vzajemno. To pomeni, da trgovinska politika nikoli ne bi smela biti obremenjena s političnimi nameni in cilji. Uh, Osebno močno cenim uh, vse tri poročevalce. Filozofija, s katero pa so prežeta, prežeta te poročila, uh, pa uh, je uh, ponavadi izgubila na različnih uh, volitvah. Zaradi tega, ker tukaj že vidimo uh, poskus, da bi se manipuliralo evropsko uh, trgovinsko uh, politiko, ki žal velja tudi za Združeno kraljestvo, zato da bi se z njo spostavilo socialno agendo, ki pa jo na splošno ljudje zavračajo. Mahinacije poroč, poročevalcev so uh, osupljive. Kot demokrat pa moram žal temu reči ne in zato bomo jutri rekli tudi ne, ko bomo glasovali. Najlepša uh, hvala, Velimo Tatmute. Naslednji v imenu samostojnih poslankov, gospod Stasen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razlogi. Eh, eh, vzroki in posledice eh, podnebnih sprememb temelijo na neki teoriji, ki pa se je sprevrgla v pravo virovanje. Tako da tukaj vidimo kar nekaj stvari, ki se navezuje na mednarodno trgovino. Tukaj sedaj celo govorimo o podnebni eh, diplomaciji, ko eh, Evropska unija želi imeti razne odnose, potem pa pravzaprav eh, moramo zagotoviti, da se eh, te posledice neutralizirajo naše partnerske države si seveda želijo eh, razviti svoj notranji trg, zunani trg, eh, želijo eh, tudi povečati svoj izovos, ampak sedaj morajo poštevati tudi emisije. In to, kar predlagamo, pravzaprav tem državam ne bo pomagalo, zaradi tega, ker ne bomo na ta način dosegli konkurenčnost kmetijskih izdelkov. Kaj pravzaprav tukaj Evropska unija počne? Če si pogledamo 56. Eh, odstavek eh, vidimo, da eh, se obžaluje, da, da se ne spodbuje lokalne pridelave in porabe. Če bi malce več poznali gospodarstvo in ekonomijo, bi, vemo, bi vedeli, kakšna so pravila in vedeli bi, da je trgovina tista, ki spodbuja rast. Naivno je misliti drugače. Obenem je treba tudi pomisliti na gospodarske družbe te ne čakajo, da bi Evropska unija razrešila podnebne spremembe. Kar se dogaja, pa je, da Evropska unija sedaj eh, na tem, da eh, usiljuje neke podnebne eh, klauzule našim podjetjem, medtem ko se Kitajska dela čisto neumno glede tega. Najlepša hvala, gospa Stasec, sedaj pa še drugi govorniki. Najprej gospa szanowni państwo panie komisarzu na wstępie pragnę podziękować panu de Spoštovani gospod e, komis, e, komisar, e, lepo pozdravljeni. Rada bi se zahvalila še posebej gospodu Dezirju za njegovo poročilo o družbeni odgovornosti gospodarskih družb. Družbena odgovornost kot gospodarskih družb je tema razprav o mednarodni trgovini že kar nekaj časa. To se odrača tudi vsakokrat, ko eh, se med pogajanji omenja tudi družbeno odgovornost, gospodarske družbe, ko se razpravlja in pogaja s Korejo, eh, s Perujem in drugimi državami. To je treba še dodatno razširiti, tako da se vključi tudi klauzule o družbeni odgovornosti gospodarskih družb. To bi potem lahko omogočilo večjo vidljivost družbene odgovornosti gospodarskih družb in tudi spodbudilo bi lahko gospodarske družbe, da upoštevajo in izvajo ta načela. Ne na zadnje so gospodarske družbe tiste, ki se na podlagi lastne volje in želja odločijo, da gredo tudi onkraj pravno zavezujočih standardov. Ko sem na zadnji obiskala Indijo, sem tako vprašala predstavnike indijskih gospodarskih družb, kakšne so uh, njihova razmišljanja glede uh, te teme in uh, podali so mi razne primere družbene odgovornosti, zaradi česar sem lahko tukaj precej optimistična. Poročilo gospoda Dezirja bi tako lahko pripomogla k nadaljemu širjenju družbene odgovornosti eh, gospodarskih družb in to poglednih standardov. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Hanslik. Sledi za tri minute kolega Kutas. Upam, da sem prav izgovoril ime. Domle prešedinte, domle komisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Rad bi uh, čestitev kolegu uh, Žadoju za njegov uh, eh, predlag in tudi za to, da je bil vedno pripravljen o tem razpravljati z vsemi političnimi skupinami priznati. Moramo, da so bili določeni trenutki, ko je. Uh, Evropska unija lahko spregovorila z enim glasom. To se je zgodilo v Kebenavnu in takrat je cel svet čakal, da bo Evropa prevzela vodilno vlogo. in da bo potegnila naprej tudi tiste, ki so zastavljali, ampak žal je bilo naše razočaranje precejšnje. Tako smo gotovili, da, je, da znotraj Evropske unije ni dovolj uh, konsenza, da, ni vlad, ki, da niso vse vlade pripravljene se resnično zaobvezati k zniženju emisij. Morda je to tudi zaradi finančne krize, ki je dejansko zmanjšala gorečnost vseh na tem področju ko se borimo proti podnebnim eh, spremembam na lokalni ravni in tudi na globalni ravni, eh, se zavedamo, da je to pomembno tudi vnaprej, zaradi tega, ker moramo razmišljati tudi o prihodnih rogovi, rodovih, razmišljati moramo tudi v smislu svetovne pravičnosti, zaradi tega, ker ni pravično, da eh, revne države plačujejo ceno globalnega segrevanja, medtem ko industrializirani države o tem ne razmišljajo, zato potrebujemo kohezijo med severom in jugom. Tako bomo lahko v Cancunu eh, nekaj dosegli, lahko bomo dosegli tudi svetovni sporozum o sodelovanju, ta naj bi bil pravno zavezujoč, eh, na podlagi katerega naj bi obdržali globalno segrevanje na največ eh, dveh stopinjah Celzija. Potrebujemo tudi svetovno politiko na tem področju. Evropska unija ne more po letu 2012 zagotavljati uspešnih dosežkov, če ne bomo prepričali drugih držav članic, da bodo ambiciozno zastavili svoje cilje. Ne nazadnje bi želel spregovoriti tudi o, o razmerju med trgovinsko izmenjavo in podnebnimi spremembami. Trgovinska izmenjava je zelo pomembna, zato moramo odpraviti um, ovire za zeleno trgovinsko izmenjavo. To pomeni, da bi lahko na ravni STO odpravili um, tarife za zelene eh, izdelke. Obenem bi se morali zavedati tudi, da obstaja nekakšna uh, eh, vr vrzel med um, obstoječimi uh, sistemi in transportom. Zato podpiram lokalno proizvodnjo. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je za dve minuti kolegica Berde. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, komisar. Koncepti in prakse so se eh, močno razpršile v poslovnem sektorju, kar zadeva družbeno odgovornost. Kdo bi lahko nasprotoval temu zredi tega, ker je zelo dobro imeti gospodarske družbe, ki spoštujejo človekove pravice, pravice delov, delovcev in tudi okolje? mednarodna trgovinska izmenjava eh, pa temelji na eh, meddržavni sporazumi. Ali bi morala biti družbena odgovornost eh, pravno zavezujoča za države podpisnice ali bi lahko temeljila na prostovoljni ravni. Evropski državljani pa se tepka pomena vse bolj zavedajo zaradi tega, ker so se odvile različne katastrofe, ki jasno kažejo, kako Eh, delujejo naša podjetja na tujem in to je treba spremljati. Zato ne želimo več podpirati razširjanja trgovinske, ekonom, eh, trgovinske izmenjave le na gospodarskih načeljih. Pomembno je tudi, da se upošteva tudi eh, načela bivanja lokalnega prebivalstva. Zdaj, zaradi tega je treba reči dovolj, ko je temu dovolj. Eh, le vlade so tiste, ki lahko določijo standarde, ki zagotovijo, da tisti, ki spoštujejo standarde, ne nastradajo zaradi tistih, ki jih ne. Na nas je, da, eh, eh, da eh, sprejmemo in podpiramo družbeno odgovornost tako znotraj Evropske unije, kot tudi v tujini. Sicer pa bo družbena odgovornost gospodarskih družb le nekaj, kar, bo, kar bodo izvajale le nekatere multinacionalke. Zato pozdravljam to poročilo, ki eh, nagovarja komisijo, da družbeno odgovornost gospodarskih družb upelje v, vsa, v samo srčeko delovanja, zaradi tega, ker je pomembna, da Eh, eh, da eh, zaradi tega, ker je potreb, potrebno zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in delavcev tudi v prihodnje pri našem delu. Najlepša hvala. Kolega Iner je naslednji za eno minuto. Dragi kolegi, komisija, ko o, opredeljuje prosto trgovino, govori o interesu delavcev. Prosta trgovina je mit in uničuje delovna mesta če je konkurenčno, če je konkurenci odprto vse, potem se to pozna na vseh možnih oblikah dumpinga, vključno okoljskega in socialnega. Zaradi tega konkurenca pravzaprav je nekaj lažnega, zaradi tega, ker uničuje delovna mesta, povzroča revščino, zaradi tega moramo strogo nadzirati kapitalske tokove, uničiti moramo davčne oaze. spodbujati moramo sektore, ki so nujni za življenje, kot je uh, vodno gospodarstvo. Spoštovati je treba tudi okoljske standarde in socialne standarde, ki zagotavljajo spoštovanje pravic delavcev. Najlepša hvala. Kolegica Köstinger je naslednja za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija pri obstoječih in tudi pri novih trgovinskih odnosih nosi veliko odgovornost, kar zadeva zaščito človekovih pravic in okoljskih in socialnih standardov. To je zelo pomemben dejavnik pri prostotrgovinskih sporazumih. Pri vsakih pogajanjih lahko damo svoj signal eh, glede delovnih pogojev in eh, trajnostne porabe surovin. Eh, tukaj naj omenim pogajanja z Merkosurjem in pogajanja z Indijo. Če eh, Evropska unija pri zadevah, kot je delo otrok ali eh, uničevanje okolja, popušča, ne dosega ni česar. Eh, Na mesto hitrega nabička nas morajo zanimati čim boljši pogoji v samih državah. Eh, komisija mora še naprej te standarde vključevati v svoje mednarodna pogajanja. Vendar pa tukaj ne gre samo za etiko in vrednote, ki jih zastopa Evropska unija. Gre tudi za enako obravnavo proizvajalcev znotraj in izven Evrope. Gre tudi za več, vedno večjo potrebo evropskih potrošnikov po določenih proizvodih in za standarde glede načina proizvodne. E, tukaj bi želela spregovoriti o poročilu že do. V 48. členu e, najdemo kritiko skupnega evropskega kmetijskega modela. E, tukaj se izpostavlja negativne učinke na podnebne spremembe. V zvezi s tem najjasno povem, da je zame varnost prehrane 500 milijonov evropejcev, tisto, kar je pomembnejše, kar je v spredju. Evropska unija mora ostati suverena, kar zadeva preskrbo z hrano in ne sme biti odvisna od uvoza, to bi bilo namreč fatalno. E, torej, sama nikakor ne moram podpreti tega odstavka. Najlepša hvala. Hvala, kolegica Köstinger. Sedaj pa začenjamo s postopkom Catch the Eye. Kolegica Rojtova dobi besedo kot prva. Eh, pane predsedo sem nadmiru spokojená z nové gospod predsedujoči Zadovoljna sem z zakonodajo o mednarodni trgovinski izmenjavi. Eh, že eh, med svojim prejšnjim mandatom sem potrpežljivo čakala za to, da bi se spodbujalo konkurenčnost, da bi se tudi zagotavljalo evropske vrednote na mednarodnem trgu. Če eh, izvajamo pritisk, potem bomo lahko odpravili neenake pogoje na mednarodnem trgu. Že več kot šest eh, let prosim, da bi vsi prostotrgovinski eh, sporozumi vsebovali klauzule o človekovih pravicah. Sedaj dejansko končno prosimo komisijo, da pripravi takšen predlog, ki eh, tudi zahteva, da se ne podpira eh, izdelkov, ki so bili izdelani na podlagi prisilnega dela, raznih oblik suženstva in podobno. To velja tudi recimo za Kitajsko. Rada bi se zahvalila kolegici Saifi, ki jasno svojim delom kaže, da tukaj smo naredili korak naprej. Najlepša hvala kolegica Rojtova. Naslednji dobi besedo kolega Mikolašik. Ker prezident, eh, možnosti, ktoré prinieslo prijatie Lisabonskej zmluvy, dovolujú dlho očakávané nastolenie rovnováhy. Najlepšie chvála, gospod predsedujúci. Lisbonská pogodba nám omogúča dan danes marsikaj. Če želimo res pokazati svojo integriteto in biti verodostojni, moramo aktivno izkoristiti vse te možnosti in se v večji meri zauzemati za spoštovanje človekovih pravic pomembno je, da komisija sprejema samo sporazume in pogodbe, ki vsebujejo klauzule o ustreznih socialnih, okoljskih in delovnih standardih. Take standarde je potrebno spoštovati, njihovo uresničevanje pa je potrebno tudi nadzorovati. Gre za zaščito zdravja.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 službi trgovine, ampak trgovina služi ljudem. Ljudje se morajo sedaj odločiti in povedati, da dva evra, ki jih pridobimo s trgovino, dejansko pomeni več izgubljenih evrov, ki jih izgubimo zaradi okolja. To smo sedaj obrnili na glav. Gospa Saifi govori o svetovni okoljski organizaciji, to je odlično. In tudi to, da zagotovimo več pristojnosti ILO, tudi to je zelo dobro. Okrepiti moramo pošteno konkurenco, zmanjšati izpuste koordinirati pa bi morali tudi ukrepe z lokalnimi organizacijami, zato da uskladimo naložbe. Ne smejo biti samo dobre nameni, želimo si konkretnih rezultatov zaradi teh zahtev, želimo si zakonodajo, ki bi to tudi vključevala, želimo si potrebne reforme in želimo si, da bi komisija dejansko prevzela določeno stališče, kar zadeva boljša pravila za mednarodno trgovino. Hvala, kolega Šleter. Kolega Segedin je naslednji. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, moja stranka Jobik je zelo zaskrbljena zaradi stanja na področju zaščite okolja. Prepričani smo, da ne gre samo za gospodarsko krizo, ampak tudi za ekološko krizo. Zato se nam zdi, nujno, da izboljšamo razmere na področju uvoza prehrambenih izdelkov. Zakaj potrebujemo kitajsko papriko in brazilske kokoši, če lahko to proizvedemo tudi v Evropi? Potrebujemo lokalno pridelano hrano, zaščititi moramo industrijo Evrope, mala in srednja podjetja, pa tudi državljane. Zagotoviti moramo varno preskrbo s hrano, in sicer iz evropskih virov. Zelena tehnologija mora postati obvezna. Hvala. Najlepša hvala za zaključek postopka CatchDI, še kolega Kelly. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Konkurenca in je življenje trgovine. Če želimo imeti konkurenco, potem moramo imeti možnost za tekmovanje. Nekateri dogovori, ki jih imamo s tretji državami, postavljajo naše proizvajalce na slabše. Lizbet je omenila Merkosur, prav gotovo je res, da številni kmetijski izdelki, ribiški izdelki prihajajo v Evropsko unijo in tam se proizvajajo pod nižjimi standardi kot jih zahtevamo znotraj Evropske unije. To moramo rešiti. Ampak, če govorimo o pozitivnih vidikih, lahko povem, da so nekateri sporozumi, ki smo jih sprejeli v zadnjem času, zelo dobri. Naprimer, prostotrgovinski sporozum s Korejo. Potrebujemo več sporozumov, kot je ta. Mislim, da se vsi strinjamo, da to koristi nam in tudi njim. Komisarja vprašam ali obstajajo kakšni načrti za to, da bi sklenili sporazum o gospodarskem partnerstvu z Japonsko. Študija je pokazala, da bi prislužili 33 milijard, oni pa 18 milijard, če bi imeli tak dogovor. Hvala. Najlepša hvala, kolega Kelly. Sedaj pa zopet dajem besedo komisarju de Guhtu. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoči. mislim, da je bila to zelo plodna razprava. Filozofija za temi tremi poročili je podobna, ampak so podrobnosti tako pomembne, da jih ne morem rešiti v tako kratkem času in niti se ne morem spustiti v podrobnosti. Nekatere možnosti bo lažje uvesti, druge pa teže zato, ker smo v določenem političnem in gospodarskem okvirju Unije 27 držav, smo pa tudi člani Svetovne trgovinske organizacije. Poskusil bom opozoriti na najboljše točke vsakega od poročil, čeprav ne bom izčrpen, kar zadeva poročilo SAIFI. Številni ste opozorili na možnost, da bi imela organizacija ILO status opozovalke v STO. Povem lahko, da obstaja še veliko manevrskega prostora, da izboljšamo usklejenost med mednarodnimi organizacijami. Mol naslednji pomislek je, da če želimo trgovinsko politiko prilagoditi temu, da dosežemo cilje tudi na področju okolja in socijale, potem potrebujemo izvedljive cilje. Naprimer, to moramo potem tudi izvajati. Če smo realistični glede tega, da bi članstvo ILO vključilo naše želene cilje, potem bo to dolgoročno prizadevanje. Ne? Povem še nekaj v zvezi s predlogom v poročilu SAIFI, da bi morali imeti poročilo o presoji razmer na področju človekovih pravic v okviru prostotrovinskih sporazumov. Mislim, da bi se to moralo zgoditi in da bi se to moralo izvajati v celotnem postopku pogajanj. Ne vem, kako je s posebnim obdobjem med koncem pogajanj in začetkom izvajanja sporazumov. O tem smo razpravljali danes dopoldan v nekem drugem okolju, ampak mislim, da moramo ostati v okviru Lizbonske pokolbe, kjer je jasno zapisano, da komisija sproži in tudi začne izvajati postopek ratifikacije, svet to podpre, tako to ratificira in Evropski parlament ima pravico ter nalogo, da o tem glasuje in to ratificira. Pred tem, da začnemo izvajati sporazum, moramo biti previdni. Vseeno mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli presojo vpliva na človekove pravice. To podpiram. Pojavila so se tudi specifična vprašanja v zvezi z delom otrok. Veste, da se trenutno pogajamo o prostotrgovinskem sporozumu z Indijo. Omeniti je treba tudi vprašanje trajnosti. Indija je skeptična do tega, da bi poglavje o trajnosti vključili v sporozum, mi pa ustrajamo pri tem in bomo še naprej ustrajali pri tem. To poglavje ima svoje mesto v sporozumu in mislim, da bo to v sporozumu tudi v končni različici. Kasneje boste morali o tem govoriti, prosim pa vas, da upoštevate, da predstave posameznih tretjih držav o poglavju trajnosti ne zadevajo samo vsebine, ampak tudi filozofijo. Namreč določene tretje države imajo drugačno filozofijo v zvezi s tem. Kar zadeva poročilo Žado, slišal sem, da bi vključili poglavje o podnebju v vsak dvostranski sporazum. Sam podpiram podnebno trajnost, ker prihodnost ne pripada nam, ampak ostati moramo previdni. Številni elementi, ki jih moramo upoštevati pri tem, da se ustrezno odzovemo na izziv podnebnih sprememb, od omejevanja izpustov in tako naprej, tega ne moremo rešiti samo v trgovinskih sporozumih. Zato so potrebni širši forumi in če so potrebni širši forumi, potem se mora to odražati tudi v prostotrgovinskih sporozumih v razvojnem krogu, naprimer iz Dohe, smo o tem govorili. To pa je postavljeno pod vprašaj, kajti vsi udeleženci se ne strinjajo s tem, da bi vključili poglave o podnebju v končni dokument. Sami pa smo seveda za to. In poročilo Dezir, mislim, da prihaja pravočasno, kajti pripravljamo novo sporočilo komisije o družbeni odgovornosti gospodarskih družb. Komisija in članice OECD-a pripravljajo posodobljene smernice in merila OECD za naslednje ministersko srečanje maja. Posod smo natančno razmišljali o možnostih za to, da bi spodbudili odgovorno vedenje evropskih družb, ne glede na to, na katerem področju delujejo in ne glede na to, ali jih je mogoče enostavno ali težko izvajati. To zadeva tudi dvostranske in večstranske prostotrgovinske sporazume. V združenih državah je bila, združenih, je bila nedavno sprejeta zakonodaja, v okviru katere morajo multinacionalke upoštevati to, da je pravni sedež družbe odgovoren in finančne transakcije morajo izvajati v skladu z zakonodajo. Mislim, da je to dobra pobuda, ki je zunaj dvostranskih sporozumov. Velik, večina sporozumov o surovinah ne spada v dvostranske sporozume, ampak gre samo za industrijske operacije multinacionalk. Ampak, če imajo pravni sedež v Združenih državah, potem lahko Združene države ukrepajo proti tem družbam. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi tudi sami razmislili o tem, da bi storili podobno v zvezi z evropskimi družbami, ki delujejo v državah tretjega sveta. Potem pa bi to lahko razširili na države kot so Kanada, Avstralija in morda bi lahko vključili večji del industrijskih dejavnosti na svetu. Mislim, da bi to bil velik prispevek k temu, da razvijemo trajnostne pogoje. Na kratko želim vsem avtorjem čestitati za ta tri poročila. Vsekakor sem pripravljen še naprej razpravljati o tej temi v prihajajočih mesecih in letih. Hvala. Vielen Dank, Herr Kommissar. Najlepša hvala, gospod komisar. Za zaključek razprave dobijo besedo še vsi trije poročevalci, vsak za dve minute, najprej kolegica Sajfi. Merci, euh, monsieur président. Nous avons... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, res ni dovolj časa, da se spustimo v novo razpravo na podlagi tega, kar ste pravkar povedali kot odziv na to, kar smo prej povedali poslanci. Zato želim izkoristiti to priložnost. Zahvaliti se želim vsem, ki so prispevali k razpravi, še posebej poročevalcem v senci, pa tudi kolegicam in kolegom, tudi kolegi Žadoju in kolegici Desirju. Mislim, da smo imeli dobro izmenjavo mnen. prizadevamo si za iste cilje, namreč, da bi prostotrgovinski sporozumi upoštevali človekove pravice, otrokove pravice in pravice dela. Potrebujemo čas, gospod komisar, tudi vi ste upozorili na to, potrebujemo čas, da se bodo spremenile mentalnosti. Ne smemo pa dopustiti in čakati, da se bodo spremenjali sami. Ne, sami moramo sprejeti določene ukrepe, ki smo jih videli v poročilih, o katerih ste lahko več slišali nocoj če bomo to storili, se bomo premaknili čistejšemu, bolj poštenemu in zelenejšemu gospodarstvu. Evropska unija mora prevzeti vodilno vlogo in pokazati vzor vsem svojim trgovinskim partnerjem. Hvala. Hvala, kolegica Sajfi. Sledi kolega Žado. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, komisar De Hucht, za vaše odgovore in za vaše predloge. Posebej sem bil pozoren na vaš odgovor v zvezi z poglavjem o podnebju. Upam, da bomo tudi v zvezi z drugimi točkami lahko pripravili predloge, ki se bodo pretopili v ustrezne ukrepe, zato da bi lahko upoštevali različne prvine v prostotrgovinskih sporazumih. Pogajanja v okviru STO so zelo zapletena. vseeno pa je to možnost, da se Evropska unija vključi v delo, da v prostotrgovinske sporazume vključi nove elemente, ki so inovativni in ki integrirajo cilje Evropske unije na področju človekovih pravic, socialnih pravic ali podnebja. Zato je to vsekakor priložnost. To je močna zahteva, če bodo poročila jutri podprta, potem upam, da bomo z Evropskega parlamenta poslali komisiji in svetu močan signal. Uzviti z gospodarstvom. Gospodarski oziroma ekonomski učbeniki se pišejo vedno znova, zato je vprašanje, kako bomo socialne in okoljske vidike vključili v proizvodne stroške, pomembno vprašanje. To je vprašanje komparativnih prednosti, kar zadeva varno oskrbo s prehrano in prehrambeno suverenost, kar ste zagovarjali vi. To je zelo pomembno. Vedno bom na vaši strani v zvezi s tem. Hvala kolegicam in kolegom, hvala komisarju za odprtost za različne specifične ukrepe in sporozume, ki jih bomo sprejeli v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, kolega Žago. Za konec razprave še kolega Dezir. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve minuti še imam. Veste, da je to zelo malo. Poskusil bom biti še hitrejši od dveh minut. Hvala lepa komisarju, hvala za odgovor. Tukaj je zelo zanimivo to, da ne glede na to, da se skupine med seboj razlikujejo, da imajo različna mnenja, vse eno se vsi strinjajo, da je treba socialno in okoljsko razsežnost vključiti v prostotrgovinske sporazume. Preden ste me prekinili z vašo zelo zanimivo prekinitvijo, sem želel povedati tudi sam nekaj v zvezi s tem. Družbena odgovornost gospodarskih družb ne more nadomestiti ravnanja v skladu z zakonodajo in ravnanja držav. Gospod De Hucht ima tudi prav, da v okviru OSEA in drugje poročilo Ruči, ki ga omenja gospod Howitt, vključuje nova, nove možnosti za napredek na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb na številnih področjih. Tudi druge lahko, naprimer v dobavni verigi lahko to vključimo. Sodelovanje je zelo pomembno. Holdinška družba ne more pobegniti svojim obveznostim, ki jih ima do svojih hčerinskih družb ali podizvajalcev, ko govorimo o kršitvah socialnih in okoljskih pravil. To je vse zelo pomembno mislim, da moramo najti skupni pristop, čeprav bo to zelo težko. Nekako pa moramo to vključiti v mednarodne trgovinske sporazume. Nekaj omemb družbene odgovornosti gospodarskih družb je v sporazumih z Južno Korejo. To je dober začetek. Na podlagi tega, kako daleč smo prišli s komisijo, moramo zagotoviti, da bomo koherentni v zvezi s